Hey, colleagues, um... Spoštovani kolegi, pa začnimo s tem zaključnim glasovanjem. Skupaj z odborom AFKO. Bomo najprej testirali naprave. Glasujte, prosim. Tell me the three shop for the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 Začenjamo s kompromisom 5, kdo je za, proti, držani, sprejeto. Predlog s nami številka 46, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Kompromis 4, kdo je za, proti, zdržani. Sprijeto predlog spremembe številka 48 za proti vzdržani zavrnjeno. Prela sem je številka 7, kdo je za proti vzdržani zavrnjeno. Predlog sem je številka 9, kdo je za, proti vzdržani, zavrnjeno. Predlog sem je številka 10, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. Predlog sem je številka 11, kdo je za, proti vzdržani, zavrnjeno. Predlog sem je številka 12, kdo je za, proti vzdržani, zavrnjeno. Predlog sem je številka 13, kdo je za, proti. Preverili bomo, predlog sem je številka 13. Glasujemo. You're welcome. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog sem veš številka 14 do za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog sem veš številka 15 do za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog sem veš številka 16 do za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 1 do za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog sem je številka 19, to je za, proti. Preverili bomo številka 19, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeta. Predlog sem je številka 12, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog sem je številka 22, do je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog sem je številka 23, do je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog sem je številka 24, do je za, proti, preverili bomo številka 24, glasujemo. Is... Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 2, do je za proti, vzdržani, sprejeto, kompromis 3, to je za, proti, vzdržani. Sprejeto, predlog samo številka 32, to je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, predlog samo številka 34, to je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, predlog samo številka 35, to je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, predlog samo številka 36, to je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog samo številka 5, to je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj glasujemo o dopolnjenem besedilu, po imensko glasujemo. The, the vote is... Konec glasovanja. 43 glasov za, 7 proti, 4, 6 se jih je vzdržalo. Sedaj glasujemo o odločitvi glede pogajanja, medicinalnega pogajanja. Glasujemo. Konec glasovanja. 42 glasov za, 11 proti. Nimamo potrebne kvalificirane večine za začetek medinstitucionalnih pogajanj. Zato bomo to preložili na prenas zasedanje. Sedaj moramo sprejeti zapisnik 24. maja 2018. Je sprejeto, v redu, s tem je seja zaključena.